vlada podarila, da je humanitarni položaj na zunanjih mejah EU nekaj, kar je zelo zaskrbljujoče in moramo tesno sodelovati z našimi sosedami in tudi z mednarodnimi organizacijami, zato da se položaj izboljša. Zelo cenimo vse delo naših humanitarnih partnerjev. Bom pa seveda uh, eh, postila komisarki, da pove več glede celovite pomoči na zadnjih meja, zato da bi se situacija zboljšala. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala. Hvala. Hvala, ministrica Brnjac. Sedaj pa dajem besedo komisarki Dali. Hvala lepa. Hvala, gospa ministrica spoštovane poslanke in poslanci, to je zelo pomembna razprava. Humanitarni položaj beguncev na naših zunanjih mejah je zelo pomemben in nas zelo skrbi. Evropska unija spodbuja spoštovanje pravic beguncev, prosilcev za azil in migrantov v EU in zunaj naših meja, v naši soseščini. Kakršnokoli nasilje, do migrantov in beguncev je nespremljivo. Spoštovanje temeljnih pravic in vladavino prava je nekaj, kar moramo vedno zagotavljati brez izjem. Države članice morajo popolnoma upoštevati ta načela, ko izvaja evropski pravni red glede upravljanja meja, glede azila in glede vračanja. Eh, nasilno vračanje ni dovoljeno treba je zagotoviti uh, dostop do azila in treba je poštevati uh, eh, načelo nevračanja. Države članice potrebujejo mehanizme za to, da preprečijo nasilno vračanje. Prav tako morajo zagotoviti, da imajo strežne mehanizme, s katerimi bodo jamčili uh, in prav, da ne prihaja do tega in da se preuči kakšen, kakšnokoli nasilno vračanje. Komisija je stalno v stiku z državami članicami in jim nudi podporo, tudi finančno podporo za usposabljanje mejne straže, zato da deluje v skladu s temeljnimi pravicami. Komisija tesno spremlja razmere na znanih mejah in je v stiku z državami članicami glede na vedb o nespoštovanju evropskega pravnega reda na zonih mejah. Kot varuh pogodb bo komisija sprejela ustrezne ukrepe, če je to potrebno. Sedaj imamo novo Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo, ki ima okrepljen mandat in ki se osredotoča na to, da je treba upoštevati temeljne pravice. Zato imamo strategijo za temeljne pravice, ki je pripravila nova agencija za menjeno obalno stražo. Imenovan je bil uradnik za temeljne pravice, ki bo prispeval k oblikovanju te strategije in ki bo uh, spremljal upoštevanje teh temeljnih pravic. Prav tako bodo uh, nadzorniki temeljnih pravic uh, nadzirali tovršno streznost Frontexovih ukrepov. Bodo del skupnih akcij in bodo oči in ušesa uradnika za temeljne pravice. Nova agencija ima tudi mehanizem za pritožbe. Ta mehanizem omogoča vsakomor ki ga zadeva osebje agencije in ki se mu zdi, da so se mu kršile temeljne pravice zaradi tovrstnega delovanja, da vloži pisno prijavo zoper agencijo. To, kar se dogaja na naših zunanjih mejah, vpliva na Evropo. Zato je Evropska unija vedno podprla podpirala in vedno stala ob strani našim partnerjem na zunanjih mejah. Prav tako vedno stala ob strani beguncem in migrantov. EU je ključen globalni akter za pomoč beguncem, zlasti v sosednjih državah. Moramo podpirati tretjim državam, da razvijajo svoje azilne sisteme in da razvija svoje sisteme za boj proti tihotapstvu. EU podpira Turčijo, ki gosti več kot 4 milijone beguncev. 6 milijard je bilo namenjenih v ta namen in lahko že vidimo prejemljive rezultate. Več kot 1,6 milijona beguncev uh, dobi denar iz. Uh, evropskega humanitarnega projekta. Evropska unija tudi podpira več kot 500 tisoč beguncev, eh, ki eh, hodijo v šolo. Naši zahodno-balkanski partnerji so zanesljivi in dobri partnerji pri obladovanju migracij in pri spopadanju z varnostnimi izzivi. Vendar pa eh, zmogljivosti za sprejem eh, v Srbiji in v Bosni in Hercegovini so že zelo popolnjene in pogosto begunci živijo v zelo slabih razmerah. Moramo jim pomagati, zato da bodo te države bolje um, obravna obravnavale migracije in da bodo uh, človeško ravnali z begunci. Evropska unija zato nudi finančno in tehnično podporo Zahodnem Balkanu v okviru predpristopne pomoči. Tako lahko izboljša svoje sisteme za obladovanje migracij. EU je poleg tega eh, namenila 135 milijonov Srbiji, Severni Makedoniji in Bosni Hercegovini kot pomoč v okviru predpostavne pomoči in 36 milijonov v obliki evropske humanitarne pomoči. Svojim delovanjem znotraj in zunaj EU je zelo pomembno skrbeti za otroke in mladoletnike brez spremstva. To je prednostna naloga za komisijo. Komisija dela vse, kar lahko, zato da pomaga državam članicam, da se spopade situacijo na zunanjih mejah dostojanstvo in varnost vseh je nekaj, kar moramo zagotoviti in zavarovati. Veliko je že bilo doseženega, vendar moramo storiti še veliko. Moramo najti skupno videnje tega, kako lahko skupaj oblikujemo in obvladujemo realnosti migracij. Moramo se združiti okoli naših skupnih vrednot moramo se zavedati humanitarne odgovornosti in moramo poskrbeti za to, da bo naša država bolj vključujoča in celovita. In računam na vašo podporo in tudi na podporo sveta. Hvala lepa. Grazie, Afna. Grazie mille. Hvala, Afna. Hvala, draga komisarka. Sedaj pa bomo dali besedo poslancem v imenu političnih skupin najprej gospodu rade v imenu skupine els izvolite minuto in pol hvala lepa predsedujoči spoštovani kolegi vsi vemo da je zahodna balkanska pot ena glavnih poti v evropo tiste države ki so najbolj v ospredju recimo grčija hrvaška vedno nosijo nesorazmerno breme čisto zaradi geografskega položaja. Videli smo, kaj se je dogajalo na meji med Hrvaško ter Bosno in Hercegovino. Vidimo tudi, kaj se dogaja na grških otokih. Vidimo, da se pritok migrantov sploh ne ustavi. No, paradoksalno lahko prosilci za azil zaprosijo eh, za azil na uradnih točkah, ampak se redko odločijo za to. Pogosto Eh, se odločijo za nelegalne prehode, pri tem jim pomagajo tisti, ki trgujejo z ljudmi. Eh, leta 2018 je Evropska komisija dodelila 6,8 milijonov evrov Hrvaški, da bi pomagala obvladovati zunanjo mejo Evropske unije. To je bilo storjeno eh, skladno s pravili Evropske unije, da bi zagotovili, da so vsi ukrepi na zunanjih mejah sorazmerni in da se varujejo temeljne pravice in da se ne kršijo pravila uh, glede azila. Potem so bila uh, zagotovljena še dodatna sredstva za Bosno in Hercegovino, da bi zavarovali migrante tam. Um, treba je zavarovati zunanje meje, spoštovati zakon in pa mednarodne konvencije, hkrati pa tudi pravice migrantov in njihovo dostojanstvo. Eh, Hrvaška je skupaj z evropskimi institucijami poskrbela za to, da se te zadeve spoštujejo. Hvala, sedaj pa v imenu skupine SND. Uh, eh, gospa Pir, izvolite. Hvala, predsedujoči. Uh, Eh, leta 2015 smo dosegli vrhunec prihodov migrantov in takrat so se tudi razkrile, eh, so se razkrile luknje eh, v evropski zakonodaji. Zdaj pa smo leta 2020. Države članice so imeli na voljo pet let, da najdejo rešitev. Pa še vedno je položaj migrantov na zunanjih mejah v bistvu še slabši. Še vedno enostavno stojimo in gledamo, kako um, nosečnice in otroci umirajo uh, na morju. Še vedno uh, se dogaja, da so ljudje leta in leta v taboriščih, v nemogočih pogojih. Še vedno izvajamo eh, vračanje v nevarne države. Enostavno razne ograje uh, na kopnem in na morju ne zadoščajo. Pozivamo komisijo, da uh, upoštevajo te naše pomisleke in da sodeluje s svetom. Seveda pa ne smemo pozabiti, da države okoli Evropske unije še vedno sprejemajo veliko večino migrantov. Poleg tega tudi ne smemo pozabiti, da so to države, naše sosede, ki imajo državljane, ki včasih bežijo k nam. Uh, recimo gre za države, kot sta Turčija in pa Maroko. Veliko govorimo o evropskih vrednotah. Tukaj je vključeno tudi spoštovanje eh, človekovih pravic. In seveda to vse velja tudi za tiste begunce, ki iščejo zaščito. Hvala. Hvala lepa. Draga kolegica, ste v imenu skupine Renew Europe. Gospod Azman, dve minuti, izvolite. Uh, uh, hvala predsedujoči, hvala tudi komisiji in pa predstavnici sveta, da sta danes zvečer z nami. Mislim, da je že skrajni čas, da razrešimo um, tole migracijsko zadrego. Spet moramo vzeti stvari v svoje roke. Če želimo ohraniti prost pretok znotraj šengenskega prostora, potrebujemo močne zunanje meje. Uh, čakamo nov pakt o migracijah in uh, skupina Renew je pripravila svoj predlog v zvezi z azilom in migracijami. Želimo zmanjšati pritisk na zunanje meje in zato potrebujemo nova mednarodna partnerstva, torej s tretjimi državami na področju migracije. To je edini način. V mestnem času pa potrebujemo skupen pristop za tiste prosilce za azil, ki še vedno eh, neregularno prihajajo na zunanje evropske meje. Potrebujemo ustrezno registracijo o prihodu in pa obvezne varnostne preglede. Kaj pa pogoji sprejema? Treba je preučiti, katere prošnje za azil so na mestu in katere ne poleg tega moramo biti odgovorni za tiste, ki uh, imajo določene potrebe. Uh, treba si je deliti odgovornosti pri vračanju migrantov v tretje države. Uh, Predvsej jih pričakujem od tega novega pakta uh, za azil in upam, uh, da se bodo tudi naši prispevki upoštevali. No, imam pa dve, vpraša dve vprašanji. Ali se komisarka strinja uh, skupino Renew, da uh, mora Evropska unija biti zmožna um, reagirati takrat, kadar neka država članica ne more ali pa ne želi uh, storiti svojega. No, potem pa so tukaj še uh, sekundarni premiki uh, znotraj Evropske unije. Zanima me tudi, kako razmišljate o tem. Hvala lepa, spoštovani kolega. Zdaj pa sledi v imenu skupine ID gospod Van den Driše. Hvala lepa. V zadnjih letih so nas preplavili neželeni migranti, ampak to je samo začetek. Populacija Afrike se bo povečala na štiri milijarde in ogromno ljudi bo želelo priti v Evropo. Zato moramo nadzorovati naše meje. Ne gre za to, da bi sovražili ljudi, Eh, na drugi strani, ampak zato, ker uh, ljubimo svoje na tej strani meje. No, eh, dosti krat se človekove pravice zlorabljajo za spodbujanje migracij. Gre za nedržavljane, ki želijo dobiti uh, pravice migracije se na ta način osredotočajo samo na človekove pravice. Evropska konvencija eh, o človekovih pravicah je bila namenjena temu, da eh, zaščitimo naše državljane in pa meje pred tiranijo. Danes pa je to instrument eh, za spodbujanje odprtih meja. Hkrati pa to poteka na škodo naših državljanov treba je rešiti težave na naših mejah in zavrniti je treba uh, vse, uh, ki so ekonomski imigranti, ki niso pravi begunci. Vrniti jih je treba tja, odkuder prihajajo. Hvala lepa. Zdaj pa skupina zelenih. Besedo dobi gospod, gospa Strik, izvolite. Hvala. Spoštovani, ko govorimo o skupnih zunanjih mejah, govorimo tudi o skupni odgovornosti. Ne samo, ko gre za nadzor, kdo vstopa in kdo ne. Gre tudi za to, kako ravnamo z ljudmi, ali dobijo dostop do azilnega postopka, ali z njimi eh, ravnamo dostojanstveno in tako naprej vemo, da na mnogih mejah eh, pravila niso vedno spoštovana. Nasilno vračanje je po Evropi zelo razširjeno iz različnih poročil in pa sodb. Eh, vemo, da to poteka. Jutri bo sodišče eh, izdalo odločbo o Španiji. Dostikrat prihaja tudi do nasilja, kar povzroča travme ljudem. To se zlasti dogaja na, eh, na hrvaški meji. Veliko je pričevanj o tem. Eh, v zadnjem času smo bili šokirani nad dejstvom, da eh, upleteni akteri poznajo eh, to nasilno vračanje, ampak eh, sama hrvaška vlada pa. Eh, pravi, da se to ne dogaja. Tukaj gre za neke vrste diskrepanco in ni dobro, da se to dogaja. Eh, naših pravil in vrednot se mu lahko držimo le, če nam je mar za eh, ta dogajanja na mejah. Treba je zagotoviti skladnost. Zato spodbujam Evropska komisija, da razišče eh, te pritožbe seveda, te preiskave eh, morajo biti tudi del šengenske evalvacije. Eh, komisija nas je obvestila, da bo treba financirati sistem spremljanja na Hrvaškem. No, ugotovili smo tudi, da se denar v ta namen eh, uporablja za nadzor na mejah tudi na tistih področjih, kjer prihaja do nasilnega vračanja. Kako resno torej eh, komisija jemlje eh, te obtožbe v zvezi z nasilnim vračanjem? Ali gre tukaj samo za uh, gladek prehod v šengensko moče ali pa gre tudi za kršitve temeljih previst? Torej komisija, kakšne ukrepe boste sprejeti, sprejeli na področju spremljanja in zagotavljanja boljšega ravnanja z migranti? Prosim, da se držite minutaže.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 Zakaj prihaja do migracij? Zaradi nestabilnosti in pa vojn v sosednjih državah. Pa tudi zaradi neodgovornega in naivnega odnosa. Leta 2015 smo slišali Herzlich Willkommen, kar je pomenilo, da se mnogim beguncem eh, ni pomagalo, zato ker so dobili prednost ekonomski imigranti. No, doslej vpliv Evropske unije na sosednje države ni bil zadosten. Nismo zmanjšali teh pravih groženj in to lahko pripelje do nove imigracijske krize, s katero se bomo morali spopasti. Tako, jasno je treba povedati, da moramo imeti ciljno usmerjene ukrepe. In države članice morajo imeti tudi dober namen in voljo. Kolegi, če boste tako podaljševali svoje minutaže, vam moram prekiniti mikrofon. Prosim, ne me k temu siliti. Sedaj pa imeno skupine GUE, gospa Ernst, izvolite. Ja, ja, res je. Mejna politika je evropska politika. Tukaj ne gre eh, zgolj za nekaj, kar zadeva eno samo državo članico, kot je Hrvaška. No, ko gre za azilno in migracijsko politiko, potrebujemo eh, evropsko rešitev. In eh, glede na to, kaj se dogaja na žariščnih točkah v Grčiji, ne more biti Hrvaška edina, ki se bori. No, ampak eh, to, kar se dogaja na hrvaških mejah, slabo ravnanje eh, z migranti, eh, to je nespremljivo. Krade se jim hrana, jemlje se jim telefone, pušča se jih zunaj zelo dolgo. To ni pravi pristop. Torej, to so nerešena evropska vprašanja, ampak uh, takega vprašanja, takega ravnanja ne moremo, ne moremo sprejemati. Vedno moramo spoštovati človekove pravice in to velja tudi za meje. E Hvala, sedaj pa gospod Papadakis, minuta, izvolite. Ja, Grška vlada se je že spopadla z neke vrč, vrste um, izločujočo politiko Evropske unije. Uh, ogromno ljudi uh, je ostalo na grških otokih. Um, organi po Evropski uniji še vedno ne zagotavljajo ustreznih um, azilnih pogojev. Ljudi se enostavno uh, odbija. Grška vlada je to že večkrat izpostavila. Ljudi se je nasilno uh, uh, vrača nazaj uh, v grozne pogoje. Seveda, podpisali smo uh, sporazum s Turčijo, imamo tudi Dublin in uh, treba zagotoviti, da teh zank uh, grožen za ljudi, ki se jih vrača, ne bo več. Sveda pa se tudi situacija za tiste, ki živijo na teh grških otrokih, slabša. Uh, gospod Sokol, za eno minuto. Hvala, gospod podpredsednik. Zdi se mi neverjetno, da tukaj že ne vem, koliko krat slišim eh, laži o ne vem, kakšnem nasilnem vračanju, ki naj bi ga izvajala Hrvaškanja. Kdo je izvor teh informacij? To so eh, pristranske nevladne organizacije, ki želijo kompromitirati hrvaško vlado in pa eh, njen vstop v šengensko območje. Torej, eh, če vse skupaj temelji samo na trditvah nelegalnih migrantov, za katere sploh ne vemo, kdo so, odkot so in ki so skušali že ne vem koliko krat prejiti mejo, zdaj pa eh, se nekako spravljajo na hrvaške eh, oblasti brez kakršnih koli dokazov. Naši odgovorni organi, sodišča, policija niso gotovili nobenega takega primera nasilnega vračanja. Hrvaška nadzira zunanjo mejo Evropske unije, boli, bori se proti um, nelegalnim migracijam, imamo 1300 km meje, več kot 20 tisoč uh, nelegalnih prehodov oziroma poskusov smo imeli lani. 995 nelegalnih a, migrantov smo celo a, zajeli in mogoče, a je pa to razlog, zakaj se širijo take lažne novice? Hvala. Kolega, kolega, če... Hvala. Ali sprejmete modri karton kolega Ernsta? Sprejmete? Izvolite. Ja, ich bin schon erstaunt. Es gibt... Ja, sem kar presenečena, ogromno je dokazal, da prihaja do množičnega nasilnega vračanja, nezakonitega vračanja na hrvaški meji. In to velja za vse migrante. Uh, bili so tudi trikrat ali štirikrat zavrnjeni, ne da bi mogli zaprositi za azil. Ste mogoče slišali za to, da uh, se mnogi migranti uh, pritožujejo, da eh, je bilo nad njimi storjeno nasilje, da se jih je ignoriralo, da jih enostavno niso priznali. Ali se sploh ne zavedate, kakšna je realnost? Rego. Eh, Izvolite. Ja, slišal sem že veliko laži v življenju. To, da pa neko laž ponovite tisočkrat, še ne pomeni, da bo postala resnica. Uh, Ja, nekateri eh, skušajo izkoristiti Hrvaško, da bi lahko prišli do drugih držav. Eh, gospod Radončič, minister za varnost iz Bosne in Hercegovine, eh, pravi, da je nekaj, tudi, veliko tudi takih migrantov prihrajajo iz držav, kjer sploh niso ogroženi. In um, ne vem, kje dobivate te informacije. Jaz takim ljudem ne morem verjeti, vi jim pa morda lahko, jaz jim ne morem. Hvala. Mille, Hvala. Zdaj pa. Uh kolegica šantos izvolite. Hvala za besedo. Ne moremo se sprenevedati, kako slaba je situacija migrantov v različnih koncih sveta. No, eh, zlasti pa to velja eh, tudi za meje Evropske unije. Sama sem na lastne oči videla, kako je, ko sem šla eh, na mejo med Hrvaško in Bosno in Hercegovino. Slišala sem grozljive zgodbe o nasilnem, degradirajočem, nečloveškem ravnanju z migranti. Eh, strani hrvaških oblasti. To so ljudje, ki si želijo dostojnega življenja. Danes smo že slišali za parlamentarno pobudo, da se začne preiskava in to res pozdravljam. Komisarko bi prosila, da si pogleda tudi nekaj grozli, par grozljivih fotografij, ki so na voljo. Vidimo ogromno število migrantov v Bosni in Hercegovini skupaj z mladoletniki brez spremstva, ki bivajo v pogojih, v katerih nihče ne bi smel živeti. Mnogi od njih eh, se želijo, si želijo, da bi se eh, pridružili svojim družinskim članom, ki so že v Evropi. In to res škodi eh, ugledu uh, Evrope. Tem ljudem je treba pomagati iz te grozljive situacije. Potrebujemo torej nov načrt, ki bo zagotovil varne pravne kanale eh, za migrante, da bodo lahko dobile, dobili eh, vizume in da se bo zagotovila tudi združitev z družino. Ne moremo enostavno tiho gledati vse to. Hvala lepa. Uh, ali sprejmete modri karton kolege Glavaka? Torej, lahko sprejme največ en modri uh, karton uh, na enega govornika. Torej, pač dam modri karton tistemu, ki je najhitrejši. Uh, kolegica Santos, ali sprejmete modri karton gospoda Glavaka? Izvolite. Gospe Glavak. Hvala lepa, gospodine podpredsednik. Hvala lepa, gospod podpredsednik. Spoštovani kolegi, prihajam iz Hrvaške. Želeli bi povedati naslednje. Hrvaška se z bolečino spominja preteklosti. Najprej agresija Srbije. Takrat je bilo na tisoče migrantov, zato prosim, da ne dvomite v hrvaške um, namere. Ne govorite o nečemer, česar ne poznate. Sama živim na Hrvaškem. Hrvaška si po najboljših močeh prizadeva, da postopki na njenih mejah potekajo skladno s hrvaškimi in evropskimi zakoni ter mednarodnimi standardi in pravili. Hrvaška nima žic, nima barikat, za razliko od preostalih držav. Por favor. Proteger frontejraž ne quer dizer violar o direito. Zaščita meja ne pomeni, da lahko kršite mednarodno pravo in mednarodne pravice. Če želi Hrvaška zaščititi meje in ne kršiti zakonodaje, zakaj niso potem pripravili nek eh, nadzorni, zakaj niso pripravili nekega nadzornega organa, ki bi lahko izvajal tudi preiskave? Hvala, sedaj pa gospa Paga Zarutundua. Izvolite, hvala. Komisarka Dali, če se ne motim in če sem prav slišala, ste rekli, da delamo vse, kar lahko. Ne, ni res. Ne delamo vsega, kar bi lahko. Vemo, da Dablinsko redbo ne deluje. In svet blokira to reformo te eh, uredbe. Nijemo skupne politike za azil in migracije. Tako bi ustavili vso to katastrofo. Ne počnemo vse, kar bi lahko. Če se ne motim, ste rekli, da smo do, že veliko dosegli. Dosegli smo to, da je morja eh, peko, da so drugi grški otoki peko, da je Libija peko. Mi pravimo, da jim pomagamo, vendar eh, ne moremo tega storiti, če ne bomo storili tega, kar bi res lahko. Lahko bi rekli, da Libija ni varna država. To je v naših rokah. Zdaj bomo uporabili vse, kar res lahko komisarka dali. Temeljne pravice niso zgolj besede. Vi govorite o tem, da bi imeli uradnika za temeljne pravice, vendar, ko pridemo v takšne razmere, nimamo časa za takšne postopke in imenovanja. Hvala, sedaj pa uh, kolega Bardele, minuto in pol izvolite. Hvala lepa. Kriza z begunci iz leta 2015 ni bila kriza. Ta tok se nadaljuje in zdaj v bistvu gre za poplave. Številke se večajo. 15 tisoč jih je bilo na, 75 tisoč jih je bilo na Samosu, naprimer, to je več kot je tam eh, prebivalcev. In tudi na Evrosu je veliko ljudi, Frontex je neučinkovit in sporazum s Turčijo ne deluje. Lahko govorimo o pogojih, v katerih živijo begunci, lahko se zgražamo na tem, ampak s tem ne bomo rešili vzrokov za to. Nekateri spodbujajo k temu, da bi ljudje prišli v Evropo in oni slabšajo to dramo, Mislim pa, da bi morali skrbeti za to, da ljudje ne bi več prihajali sem. Prav tako moramo ukrepati na morju. Grčija dela prav, treba je preprečiti, da bi ljudje prišli sem. Vsi ljudje, ki jih eh, preganjajo, si zaslužijo um, zaščito, ampak eh, kar vsi ne morejo dobiti te pravice in uh, mislim, da moramo ustrezno ukrepati. Hvala. Hvala sedaj pa gospod Markert, minuto in pol, izvolite. Ja, Hvala. Odrasel sem v Evropi in ko sem odraščal, sem vedno mislil, da so kršitve človekovih pravic, humanitarne krize, in podobne zadeve, nekaj, kar se dogaja, ki je druge, ne v evropskih državah članicah. No, potem sem se udeležil misije za reševanje na sredozemlju in videl sem, da tam bolj podpiramo milice, ki preganjajo ljudi, kot pa ljudi. In uh, ljudi na lesbo so sem vprašal, kako je, in videl sem, da živijo v groznih razmerah. In tudi v Bosni in Hercegovini sem bil, in tam niso samo nevladne organizacije, ki govorijo o nasilnem vračanju. Tudi UNHCR in delegacija EU in tudi državni organ za človekove pravice na Hrvaškem govori o tem. In vidimo, da je nasilje posod. Kaj se dogaja na zonanjih mejah? pravila imamo, vendar se jih ne držimo, zato ker imamo druge interese. Mislim, da tako na dolgi rok demokracija ne bo delovala. Jaz verjamem v EU, ampak eh, verjeti bi si želel tudi v to, kar smo, na kar želimo biti. Komisija je podala lepe besede, ampak zdaj moramo v Hrvaški pokazati, da si želimo, da bi tam zavladal nek neodvisni mehanizem za nadzor nad tem, kar se dogaja. Sodelovati moramo z obmejnimi uradniki, da vidimo, kaj se dogaja. Tudi Hrvaška mora pokazati, da nima kaj skriti in mehanizem bi lahko bil eh, tukaj koristen. Hvala. Eh, Hvala, ali spremete modri karton kolegice Zovko, spremete? Izvolite. Hvala. Tudi jaz sem bila begunka v jugoslovanski vojni in, eh, s tisočimi beguncev sem sodelovala in samo na en način lahko ugotovimo, ali policisti ravnajo prav. Vi lažete. To je laž prosilcev za azil ne smete žaliti s tem, da širite te laži, kaj ti vi zlorabljate človeško tragedijo in Hrvate krivite za nekaj, kar ne drži. Milijon sto tisoč Hrvatov živi v Bosni in Hercegovini. Bošnjaški Srbi in Hrvati so dobili hrvaške potne liste med vojno in tudi njih ščitimo. Gospod Markart. No, o tem sem že marsikar povedal, ampak eh, vedno se sprašujem, kaj to pomeni, če se vedno upirate temu, da bi poskušali ugotoviti, ali obstajajo nasilna vračanja ali ne. No, vse zadnje imamo video posnetke, vi pa pravite, da so to lažne novice. Ne morem si predstavljati, kako je, če moraš bežati. Ampak, če imate sami izkušnje s tem, potem res razmislite o tem, kako je. Govorite z ljudmi tam, ljudi tam tepejo, pretepajo in mislim, da bi si res morali pogledati, kaj se tam dogaja. Hvala lepa, sedaj pa gospod Frankos, eno minuto izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Govorim Grkom, ki gledajo televizijo in tistim, ki živijo na Samosu in drugih otokih in vidijo, kaj se dogaja. Evropska unija nevladnim organizacijam ne omogoča, da upravljajo svoje delo, prav tako ne ukrepajo proti muslimanom, ki želijo Evropo spremeniti v veliko mošejo. Denar davkoplačevalcev porabljamo zato, da ta denar potem dajemo nezakonitim migrantom, medtem ko je veliko Grkov moralo prodati avtomobile zaradi tega, ker so se v gospodarski krizi znašli v revščini. Krščanska Grčija je tisto, kar si želimo, ne pa neka multikulturna Evropa. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Arvanitis, izvolite. Hvala. Hvala, gospod predsedujoči. Mislim, da ne vidimo več celotne slike. Pozabljamo na dostojanstvo migrantov, prosilcev za azil in beguncev. Grozno je, da Evropska unija postaja pekel za ljudi v Srbiji, v Bosni in Hercegovini in tudi v drugih državah. Vidimo, da prihaja do nasilja nad temi ljudmi. To smo videli tudi sami, o tem smo se prepričali na svoje oči. Socialisti, zeleni, pa tudi drugi poslanci so sami videli na tisoče obupanih ljudi in pravijo nam, da so to lažne novice. Ampak to smo mi videli na svoje lastne oči. Vse to je neverjetno. Poslušajte, to je retorika skrajne desnice. Pa še nekaj. V Grčiji migranti živijo na mrzlem. In to masovno. Zanima me, kaj bomo storili. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Ponsijati Obiols. Hvala. Begunci niso zunanje politično vprašanje. To je pomembno vprašanje za nas vse, številne generacije evropejcev, tudi tisti, ki so bežali pred eh, fašističnimi grozovitostmi Franka pred 80 leti, so se lahko rešili življenje, zato ker so bili begunci. Danes otroci in vnuki beguncev sedijo v parlamentu tukaj. In morda so žalost v dvorani tudi starši in stari starši prihodnih beguncev. Evropa mora biti pripravljena na begunce, mora varno prejeti begunce. Vsak, ki išče zatočišče in beži pred vojno, ne glede na to, ali gre za vojno z orožjem ali gospodarsko vojno, mora vedeti, da je Evropa dom. Ne da bi se oprali grehov kolonializma, ampak da bi spodbojali mir in napredek na svetu. Hvala grazie mille adesso la hvala lepa gospa Dupont hvala zadnji smo govorili o razmerah na grških otokih danes gre za hrvaško mejo v obeh primerih velja da bo azilna politika delovala le če bo sledila mednarodnemu pravu spoštovati moramo humanitarne standarde Seveda pa to lahko funkcionira le, če bomo imeli stroga pravila in stroge predpise. Zaščita na zunanih mejah je ključnega pomena. To velja za Grčijo, Hrvaško, pa tudi vse druge države z zunanimi mejami. Pričakujemo, da se bodo te države držale pravil, ampak ne smemo jih pustiti samih. To mora biti evropski pristop. Komisijo in svet sprašujem naslednje. Na vzhodnem Balkanu je veliko prehodov meja in tudi v evropski soseščini je veliko nestabilnosti. Če ne bomo imeli ustreznega paketa za azil in migracije, eh, ne vem, kako bomo prišli daleč in to je odlična priložnost, da to tudi storimo. Hvala, hvala lepa. Zdaj pa gospod Lopez Aguilar za minuto. Izvolite. Gracije, predsedente. Hvala. Komisar Kadaljeva, eh, grozljive razmere. Uh, so to pravzaprav kršitev mednarodnega prava, evropskega prava, evropskih uredb in komisija mora ukrepati. Posod, kjer prihaja do izgonov na meje, ko prihaja do nasilja, ko se krši četrti protikal, ko se krši eh, evropski pravni red, posod mora komisija začeti postopek kršitve in mora to tudi, mora tudi povezati dostop delovskih sredstv s spoštovanjem temeljnih pravic vse držav članic, tudi ko gre za sklad za azil in migracije. Komisija mora zagotoviti, da se ne omogoči vračanje v nevarne države, kot je Libija. Komisija mora spostaviti varne kanale eh, za dostop do Evrope. Potrebujemo humanitarne vizume, kot je to tudi zahteval ta parlament v prejšnjem sklicu. To je nalog za Evropsko komisijo. Hvala. Modri karton. Kolegice Šojdrove, ga sprejmete. Izvolite. Važeni kolegove, opako. Hvala lepa. Dragi kolegice in kolegi, Iz vrst socialistov vedno znova slišimo, da moramo biti tako odprti za te tisoče migrantov iz humanitarnih razlogov. Strinjam se, da mora Evropska unija biti varno zatočišče za vse, ki iščejo pomoč, ampak socialistični notranji minister na Češkem ni ustrezno ukrepal, 50 otrok brez spremstva je prišlo iz eh, taborišča v Siriji, pa jih ni želel sprejeti. Kaj pa s tem? Hvala. Izvolite. Omenjali ste socialiste Evropskem parlamentu in češkega ministra. Nisem omenil nobene politične skupine in nobene konkretne države. Kdorkoli bi vstopil v Evropski parlament, je to storil in uh, Eh, zastopa državo, ki je sprejela evropske pogodbe, temeljno listino pravic in ki se zaveda, da je treba spoštovati človekove pravice, torej humanitarno pravo nas vse zavezuje. To pomeni, da je treba spoštovati prosilce za azil. Danes smo izglasovali fado za to, da bi izboljšali delovanje um, zunanjih meja. In kot nekdo pride v Evropsko unijo, se mora spoštovati njegove temeljne pravice. Hvala lepa. Sedaj pa kolegica Joveva, ena minuta, izvolite. Grazie. Že leta smo priča poročanju o kratenju človekovih pravic beguncem in migrantom na zunanjih mejah Unije. Med drugim slišali smo že tudi na hrvaški meji. Eh, spredaj kot predsedujoči svetu eu sedijo predstavniki hrvaške v dvorani so tudi kolegi eh, iz te države vem kaj bi zdaj najraje spet rekli da nič ni res da ni dokazov. pred enim mesecem je skupina nevladnih organizacij izdala poročilo o dogajanju lani tam in iz dokumenta je razvidno da hrvaške oblasti te ljudi pošiljajo nazaj v bosno in hercegovino eh, pretepene s palicami s posledicami strelov z zračnimi pištolami bose včasih gole na dogajanje opozarjajo tudi hrvaška ombudsmanka agencija združenih narodov celo nekateri hrvaški policisti v svojih anonimnih izpovedih. evropska komisija še v prejšnji sestavi sicer pa je storila kaj? rekla da hrvaška izpolnjuje pogoje za vstop v schengen. toliko o tem. E, če bo treba bom šla osebno na teren ampak čez noč in nenapovedano pa vam bom potem sklepam da lahko svoje posnetke pokazala vsakič ko boste rekli kje so dokazi. Hvala, draga kolegica. Imamo modri karton od kolege Resfile, ga sprejmete? Izvolite. Hvala puno. Hvala, spoštovana kolegica Jojeva. Jasno je, da vse osebe, ki zaprosijo za mednarodno pomoč, to lahko storijo na uradnih mejnih prehodih, in svojimi osebnimi dokumenti, potnimi listi. Ne glede na to, kar neodmeljeno navajate, me zanima, zakaj menite, da na Hrvaškem obstaja minimalno število prošen za azil. Zakaj menite, da tisti, ki so v Bosni in Hercegovini, ne želijo uh, prositi za azil s svojimi dokumenti in na uradnih menjih prehodih? Prego. Izvolite dragi kolega resler nisem sicer sploh govorila o nobenih minimalnih prošnjah za azil govorila sem o tem kaj se dogaja na hrvaški meji torej na zunanji meji unije. zdaj vi pravite da dokazov ni da so to laži da nič ni res eh, mogoče gledamo druge novice ali slike eh, pa greva mogoče lahko na kavo pa si pogledava skupaj eh, vse te slike in videoposnetke ampak kot sem rekla če bo treba bom šla sama na mejo bila sem že na meji kot novinarka kot političarka bom šla še raje zato ker imam večjo moč soodločanja in eh, upam da vam bom potem lahko ehm, dokazovala sama eh, če ne verjamete novinarjem. vážený pane predsedajúci hvala gospod predsedujoči hvala za besedo. Kot človeku mi je hudo, ko vidim, v kakšnih pokojih živijo begunci. In kot poslanca Evropskega parlamenta me še toliko bolj moti, kako so se pristojni organi lotili reševanja tega problema. In eh, večina migrantov prihaja iz dežel, kjer ni vojne. In jasno je, da prihajajo v Evropo zato, ker želijo preprosto je zaživeti, in izkoristiti naše socialne sisteme. A nimamo mi dovolj problemov sami z svojimi državljani in upokojenci? S kakšno pravico dajemo mi prednost migrantom pred ljudmi, ki tukaj delajo? S kakšno pravico imajo oni prednost pred upokojenci, ki so tukaj živeli in delali vse svoje življenje, plačevali so davke in nimajo takšnih prednosti, kot jih dajemo tem migrantom? Mislim, da s tem ne škodimo samo migrantom, ampak tudi državljanom. Hvala. Hvala, sedaj pa gospod Bezelager, ena minuta, izvolite. Pred dvema tednoma smo govorili o razmerah na grških otokih in mene zanima, kaj se je dejansko spremenilo na terenu, odkar smo govorili o tem. Odgovor je, da so se zadeve še poslabšale. Na evropski ravni nismo storili nič, da bi izboljšali situacijo. Da, denar še vedno pošiljamo tja, ampak na koncu se pojavljajo ideje, da bi imeli neke ograje na morju, zato da ne bi več eh, ljudi jej hodili sem. Prav tako se v taboriščih ljudje že upirajo, zato ker so razmerje tako slabe. Mislim, da je čas, da nehamo kazati s prstom drug na drugega, svet in komisijo in skupaj moramo stopiti zato, da izboljšamo razmerje na terenu. To pomeni, da moramo sprožiti sistem za civilno zaščito, to bi morala storiti komisija takoj in tudi svet. Svet pa mora sprejeti uh, mladoletnike in ranive, ki si to zaslužijo. Ukrepati moramo danes in ne jutri. Hvala. Hvala lepa gospod predsedujoči kolegice in kolegi tukaj kritizirate hrvaško popolnoma neutemeljeno ne morete kritizirati bolgarije hrvaške ali grčije kajti naše države ščitijo vas pred muslimani pred džihadisti in pred teroristi mi smo tisti ki ustavljamo tiste ki so začeli izvajati invazijo na evropska mesta. Vsaka država mora zaščititi svoje meje, vse države so suverene in nihče ne more zahtevati, da bi države spustile teroriste na svoje ozemlje. To, kar počnemo mi, je dvolično. Zakaj? Nihče od vas, ki trdite, da vam je tako mar, ni sam storil nič. Dvignete roko vsi, ki ste v svoj dom sprejeli afganskega terorista ali afganskega džihadista. Ali kdo od teh ljudi živi z vami, z vašimi otroki? No, to bi pa res rad videl. Kje so roke? Nobenih rok ni, zato ne bodite dvolični. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Walsh, izvolite. Hvala lepa presenečena sem, da ni bilo nobenega modrega kartona potem, ker spregovori gospod iz EKR. No, soočamo se s številnimi varnostnimi eh, izzivi. Veliko ljudi želi boljše življenje stran od revščine, vojn in posledic podnebnih sprememb. In taborišča v vseh državah, o katerih danes govorimo, so pod pritiskom ljudi, ki so ranljivi in nihče jim ne pomaga. Pogoji so res slabi in puhlice niso uh, dovolj. Ne moremo le. Eh, torej, ne more biti le nekaj držav, ki jim pomaga, vsi morajo pomagati. Evropski projekt je žrtev svojega lastnega uspeha. Moramo biti Eh, moramo pokazati empatijo do tistih, ki pridejo sem, moramo pomagati tudi državam članicam, ki so najbolj izpostavljene tem tokovom. Vem, da nima več časa, vendar mislim, da potrebujemo strateške uh, strategije od zgore na vzdolj in lahko bi morda imeli tak eh, dialog v dvorani v obdobju, ko, oziroma v času, ko tu je več kot zgolj 40 poslancev. Hvala, gospa Folat. Zweimal war ich, ich vor Ort. Die humanitäre Situation an der kroatischen EU-Außengrenze zu Bosnien ist unverändert dramatisch, insbesondere die äh, No, razmere na hrvaško-bosanski meji so res grozljive, zlasti ko gre za mladoletnike brez spremstva. Lokalni politiki in ljudje na terenu so preobremenjeni in zdi se jim, da so prepuščeni sami sebi in govoričenje tu in v svetu nikomor ne pomaga. In pravzaprav to nam škoduje bolj kot Brexit. To nekaj, kar uničuje EU od znotraj prosim, zagotovite, da se humanitarne razmere izboljšajo. Otroke je treba vzeti ven iz teh taborišč in potrebujemo neodvisno spremljanje dogajanja na mejah. Potrebujemo evropski azilni sistem, ki naj bo solidaren in brez nasilnega vračanja. Le človekove pravice so prava rešitev. Evropska unija mora ukrepati sicer bomo izgubili verodostojnost. hvala lepa dovolite da toplo pozdravim vse evropske državljane in s tem predajem besedo tudi gospe sardone iz ide. kar zadeva begunce in prosilce za azil vidimo kako evropa ravna. evropa je kriva tudi za vse te pogoje za sprejem, v katerih so trenutno ti posamezniki, ki so prišli v Evropi, živijo na periferiji, v taboriščih praktično. Ali ste sploh razmislili o tem, v kakšnem položaju se nahajajo vsi ti begunci in imigranti? Zakaj ne pomagate vsem tistim, ki v pristaniščih. Zakaj ne preprečite izkrcavan, če nimamo zmogljivosti? Predvsem pa bi morali preprečiti odhode iz držav izvora. Tudi nevladne organizacije omejujete pri delu. Mislim, da Je Mateo Salvini edini, ki ima jasen odgovor na trenutno problematiko, ki je povezana z nezakonitimi imigracijami. Boriti se je treba tudi proti trgovcem z ljudmi in izboljšati bivalne pogoje, odpraviti pa pridržanje. E Hvala lepa. Naslednja je gospa Kruk iz vrst EKR. Gospa predsednica, gospe in gospodje. Če si beremo liberalne evropske medije, lahko imamo odtis, da se je begunska kriza končala že leta 2016, v resnici se pa se še vedno dogaja v dveh vidikih v humanitarnem vidiku na zunanjih mejah in tudi v migracijskem smislu znotraj Evropske unije. Statistika dokazuje, da je situacija še vedno zelo težavna in to so posledice politike Evropske unije v letu 2015, ko so bile meje odprte za vse. Na mejah je bilo večino ljudi razvrščenih med begunce, če tudi so bili ekonomski migranti. Morda se sedaj spoprijemamo z rezultati namerne dejavnosti, katere cilj je bil, da bi ta milijon teh ljudi prišlo v Evropsko unijo in da bi tako zgradili nove evropske državljane, ki ne bodo krščanske vere. Evropska unija ima potrebne vire, vendar pa kar močno potrebuje je um, mat, uh, ideologija, ki ni marksistično obarvana. Hvala lepa, sedaj pa dajem besedo gospodu Melo iz vrste JLS. Uma Europa de fronteiras abertas je um absoluto disparate, ki so utopija, utopija de uma esquerda muito irresponsável defende neste parlamento. Hvala lepa. Mislim, da bi morali razrešiti ta absurd, s katerim se trenutno soočamo. Nobena država na svetu ne obstaja, kamor lahko vstopamo, kakor si želimo ali jo lahko zapustimo, kakorkoli jo želimo. Dejstvo je, da mora Evropska unija izboljšati trenutne položaj beguncev, predvsem v teh sprejemnih centrih. Premalo sredstev namenjamo za begunce in migrante. Je pa res, da bi morali tudi na zunanjih majh Evropske unije izvajati strok nadzor. Razlikovati bi morali med tistim, kar je treba razlikovati. Begunci so eno, migranti so drugo. Begunce seveda zadevajo pogodbe in tudi zakonodajni akti, ki ne veljajo za migrante tisti, ki ga obravnavamo kot begunca, je oseba, ki beži svoje države zato, da bi si rešila življenje in skladno z mednarodno zakonodajo moramo beguncem pomagati. Migrantje pa so ločena zgodba. Vsaka država ima seveda pravico, da odloča, ali bo migrante sprejela ali ne. Tu moramo spoštovati načelo subsidijarnosti. Nedopustno je, da v Evropsko unijo prihajajo nenadzorovani tokovi migrantov. To negativno vpliva na razmere v Evropi. Ne moremo kar tako odpirati vrat migrantom. Lepo vas prosim, da spoštujete minuto, ki vam je odmerjena, tako da bo lahko dobili besedo vsi. Samo gospod eh, Nojzer, samo sekundo, še počakajte. Modri kartonček eh, je bil zastavljen. Boste sprejeli vprašanje? Prosim. Bom. Ja. Omenjali ste razlike v pravni podlagi za obravnavo beguncev in migrantov. To drži, ampak vprašanje pa se zastavlja, ali lahko migrantom na vkljub ali za migrante veljajo človekove pravice in temeljne pravice ali te veljajo samo za begunce? No no spoštovana predsednica hvala za vprašanje.